Drage kolegice in kolegi, zasedanje se ponovno pričenja. Zasedanje smo prekvinili 9. junija. Zapisnik z dne 9. junija in pa sprejeta poročila so bila razdeljena. Ima kdo kakšno pripombo? Ne. Potem je dnevni red sprejet.